Pravni odbor, prav, odbor za pravne zadeve me je obvestil, da mačarsko sodišče uh, ukinilo postopek proti Čabi Molnarju, potem, ko je, bil oma, ko je bila omaknjena uh, tožba, s tem je uh, ta imunitetni postopek zaključen od uh, PPE.